parlamenta in tudi na plenarnem zasedanju. Torej, spoštovani med nami, spoštovani kolegi. Tako se da je pa delovni načrt za današnje zasedanje. Po posvetovanju z, s političnimi skupinami imam nekaj predlogov za spremembe dnevnega reda. Za začetek bi imeli poročanje sveta in komisije o vrhu EU Turčija. To bi bila prva točka na dnevnem redu. Prav zato bi bilo glasovanje šele ob 19. Gegen Eidmann. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, ta nista so. Zgleda, da ne, potem smo to sprejeli. Hvala. Konferenca predsednikov je danes sprejela predlog, da bi eh, sprejeli posebni odbor glede davčnih stališč in podobnih ukrepov, ki so podobni v naravi ali učinku. To bi bil tako imenovani odbor TAX 2 pristojbine in eh, man, pristojnosti in mandat tega odbora, pa tudi imenovanje članov tega posebnega odbora eh, so tudi sprejeti. Poročilo o tem eh, je na voljo in danes ga bomo umestili na dnevni red ter glasovali o tem posebnem odboru. Na konferenci predsednikov smo se o tem strinjali ali kdo nasprotuje ne, prav potem pa bomo danes glasovali o tem. Če, drugi, če ni drugih komentarjev, potem bomo sprejeli dnevni red v takšni obliki. Najlepša hvala. Tako potem pa lahko začnemo z razpravami prvič, kar se tiče vrha med EU in Turčijo.